do dokumentov. E, besedo dobi poročevalka za štiri minute. Najlepša hvala, gospod e, predsednik. Vesela sem, da imamo to možnost, da se nakratko pogovorimo o preglednosti. In na samem začetku želim navesti nek citat iz uh, uh, nadaljevanke, da uh, premijer. Humphrey Appleby pravi premijeju, odprta vlada, eh, svoboda informacij, mi moramo jasno in glasno povedati eh, tisku vse to, kar lahko preprosto odkrijejo na drugačen način. In takšen je dosto, od, odnos evropskih institucij danes. In kolegice in kolegi, mi vemo, eh, da je zaupanje eh, zelo slabo in zato je sedaj pravi trenutek, da poskrbimo za večjo preglednost institucij. Potrebno je več zaupanja. Mi moramo pač razviti kulturo eh, preglednosti. Eh, integracijo do sedaj eh, so pravzaprav spodbujali diplomati in državni uradniki, sedaj je pa to preteklost. Diplomati imajo kulturo eh, Eh, tajnosti, eh, ne pa odprtosti. Mi pa smo danes v politični uniji, v Evropi državljanov in to pomeni seveda, da je preglednost ključna eh, za naše delo. Preden se lotimo detajlov v poročilu, ki je bilo sprejeto v odboru Libe in o katerem bomo glasovali jutri, naj povem nekaj o alternativnem predlogu ELS za resolucijo. To me preseneča, kajti eh, videti je, da se s tem eh, povečuje preglednost, vendar v bistvu se zmanjšuje preglednost in to me preseneča, kajti tudi med eh, člani ELS so taki, da prihajajo iz tradicije odprtega sistema, in eh, so pravzaprav tudi vedno zahtevali preglednost v Evropske unije. In če to preberete, naprimer v uvodni izjavi C, eh, videti je, da pravzaprav očitno ne cenijo inteligencije državljanov, kajti tu piše, da je zakonodajni proces odločanja zelo kompleksen, z veliko priprav in veliko tajne zakonodaje, ki je vitalnega pomena in podobno. Eh, slišati je, nič ne skrbite, eh, drage državljane, mi se bomo odločili za zaprtimi vrati. In še enkrat, eh, jaz, prime minister, tu pač tudi rečejo, da eh, državljani pa imajo pravico, da vedo. Sir Humphrey pa eh, pove, ne, imajo pravico do ignorance. Znanje in vedenje pomeni samo eh, so krivdo. E, to je morda primerno za komedijo na televiziji, ne pa za politiko v Evropski uniji. Potem pa k priporočilom. Najprej moramo seveda Eh, eh, revidirati eh, uredbo 1049. Nesprejemljivo je, da komisija in svet tu blokirata. Drugič, preglednost mora biti pravilo, tajnost izjema. Praksa dan danes pa je očitno ravno obratna. Mi smo naredili nekaj praktičnih priporočil. Naprimer, vsaka evropska institucija, vključno s parlamentom, bi morala imeti nekega uradnika za preglednost. Mi imamo toliko državnih eh, uradnikov, ki dela tukaj in mi bi lahko pač imenovali nekoga, ki skrbi za to kulturo preglednosti. Potem pa imamo zelo veliko izkušenj s, eh, s pravnimi postopki na sodišču oziroma spori na sodišču. Mi potrebujemo pravzaprav eh, bolj enostavne postopke eh, za dostop do dokumentov. Mi obremenjujemo sodišča z dolgimi eh, spori. Eh, končujem počasi. Mi potrebujemo tudi boljše postopke za klasifikacijo eh, dokumentov in zahteve po eh, sestankih za zaprtimi vrati. Sedaj je to pravzaprav naključen proces in eh, visoki uravniki odločajo. Mi želimo zakonodajo, ki bo natančno opredelila, po katerih kriterijih se bodo klasificirali dokumenti in kako bodo pač zunanje lahko spremljali ta proces. Hvala lepa, gospa Intvet.

Najlepša hvala, gospod predsednik. Dostop do dokumentov je seveda odločilnega pomena za zaupanje evropskih državljanov. Državljani imajo pravico, kako se sprejemajo eh, odločitve v njihovem imenu. Odgovorni smo jim. Morajo vedeti, kako se porablja javni denar. Eh, v tem trenutku se zdi Evropa in kompleksna in zaradi tega se moramo toliko bolj truditi za preglednost in odprtost. Evropski parlament je eh, na samem začetku eh, oziroma prednjači. Eh, mi objavljamo naše sestanke po svetu, po spletu, več pa je treba še storiti in zaradi tega pozivamo svet, komisijo države članice naj pripravijo zakonodajo, ki bo izboljšala dostop javnosti do dokumentov eh, odprimo vrata, naj eh, državljani bolj sodelujejo, naj se čutijo del te eh, skupnosti. Eh, in eh, ko sprejemamo odločitve za njih, naj se to zgodi na demokratičen eh, in eh, pregleden način. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kešman. Najlepša hvala, gospod predsednik eh, Sofi. Čestitke k odličnemu delu in eh, to je tudi v skladu z revizijo, ki sem jo jaz poskušal narediti v imenu parlamenta. Eh, in parlament je predlagal kompromise, pa to svet in komisija blokirate. In to poročilo tu gre še Eh, nekoliko naprej, je še nekoliko bolj avangardno in upam, da eh, bosta eh, svet in komisija razumela, da se Evropski parlament ne umika, da ne postaja bolj umiren, temveč da zahteva še večjo preglednost. Deli ELS so poskušali spodkopati to poročilo in kaj pa mi potrebujemo? Več preglednosti in ne manj. Česa se bojite? E, a če se bojite, če angažirate svoje državljane, če se bojite demokracije, opustite svoje delo in poiščite drugo, kajti v demokraciji gre za odgovornost. In naj končam. E, mi si moramo ogledati en problem in sicer tu gre za obremenitev nevladnih organizacij, ki morajo stalno eh, prositi za dokumente in brez njih ne morejo opravljati eh, svojega dela. Prosim, da zavrnete alternativno, eh, alternativno resolucijo, ki ne dela v interesu demokracije. Hvala lepa. Gospa Šujca.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 predhodniki so že povedali, da je e, zelo malo zaupanja med našimi državljani in zaradi tega je preglednost toliko bolj pomembna. E, kolikor vem, imajo države članice tudi zakonodajo o pravici do informacij in na podlagi te zakonodaje imajo državljani pravico dostopa do vseh dokumentov in tako bi moralo biti tudi na evropski ravni. In upam, da bomo državljanom vse bolj e, omogočali upogled v uh, dokumente, da bodo lahko tudi videli, kako se sprejemajo zakoni in kako se porablja javni denar. To je nujno potrebno. Na ta način bomo tudi. Uh, zainteresirali naše državljane za sodelovanje v teh postopkih in na ta način bomo tudi, upam, da spodbudili državljane, da pridejo na volitve. Na ta način bomo to lahko naredili. Zauzemam se za čim eh, večjo preglednost in čim manjšo tajnost. Hvala lepa, gospod Kelly. Hvala lepa, gospod predsednik. To je zelo zanimiva tema. In pra, javnost po pravici in upravičeno želi več informacij, želi dostop do dokumentov in to jim moramo dati prostovoljno. Ne smemo dopuščati, da nam to izpulijo uh, iz rok uh, in. To je pot, za katero smo se odločili v parlamentu, eh, vendar tudi druge institucije morajo iti eh, po tej poti. Eh, torej, prej se je govorilo o ELS. Tu nisem osebno upleten, vendar bral sem komentarje da želite torej eh, imeti razlikovanje med dostopom do dokumentov, dostopom do eh, postopkov.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 upravami dostopnost do eh, informacij je seveda pogoj za boljše komuniciranje z državljani. Dostop do informacij je eh, temeljna pravica državljanov. Eh, tajnost je seveda upravičena samo takrat, ko je dostop do dokumentov eh, škodljiv za eh, osebne informacije in podobno. Eh, torej, tu potrebujemo jasna pravila. Torej, tu gre za boljši nadzor nad institucijami, gre za bolj izobražene državljane. Legitimnost je, izhaja seveda tudi iz Eh, preglednosti in mi potrebujemo bolj pregleden sistem za vse udeležence, za državljane, za eh, institucije in vsekakor moramo pač podpreti eh, ta sistem. Gospa Tomašič, mi podpiramo to poročilo in mi menimo, da je načelo preglednosti Eh, tako da okoli tega ne smemo imeti kompromisa. Torej delo javnih institucij, eh, financiranje eh, institucij moramo predstaviti in prikazati javnosti. Parlament želi na lastno pobudo sprejeti tako resolucije in sicer dva tedna po tem, eh, ko je, bil eh, sprejeta, ko je bila sprejeta eh, sprememba člena 147. Dejstvo je, da hrvaški državljani eh, nimajo na voljo niti polovice dokumentov o eh, Evropski uniji v svojem jeziku. Tu so hrvaški državljani izključeni in treba je zagotoviti čim hitrejši dostop eh, do informacij in dokumentov unije v hrvaščini. Hvala lepa. Somer. Hvala, gospod eh, predsednik. Tudi ELS si želi predglednosti, zato smo se vedno zauzemali. Vendar pa se konča preglednost eh, tam, kjer se začne varstvo podatkov. Gospod Infil, vedno se zauzemite za varstvo podatkov in v vašem poročilu dogovorite tudi, ko je gospod Kešman zahteval in mu ni uspelo. Kolega Kešman, veseli me, da boste zapustili Evropski parlament, potem bomo mogoče lahko na tem področju napredovali. Mešate dostop do dokumentov z dostopom do postopka. Ja, zakonodajni postopek je kompleksen in drži, da tam obstaja faza, ki je ni treba. Eh, odpirati za javnost v vseh točkah. To so naprimer trilogi. Kolegica, če bi se kdaj pogajali v trilogo, potem bi vedeli, da bi lobistom odprli vse možnosti, če bi jim omogočali dostop do dokumentov. Želite zmanjšati varstvo osebnih podatkov, želite odpirati podatke, ki eh, lahko vplivajo na konkurenco, radi bi odpirali interne podatke. To gre predaleč in to vključuje tudi osebne podatke uprave institucij in jim lahko škodi. Zahtevate neko absolutnost. Niste hoteli spogovoriti z LS, ampak eh, ste dovolili, da vas je kolega Cashman tukaj obvladal. Kolega Cashman je to poročilo pravzaprav napisal, zato je Evropska ljudska stranka pripravila svojo resolucijo, ki po našem mnenju bolje orisuje to področje. Gospa Zomer, spremate vprašanje gospe Infeld? Ok, prosim. Izvolite. Najprej naj povem, da, men, da je, mene ne veseli, da nas uh, zapušča gospod Cashman, ko je 15 let opravljal odlično delo. Sem pa se pogovarjala z LS in pravzaprav sem podprla kar nekaj odličnih predlogov sprememb eh, vaše kolegice Koracije Bild. Moje vprašanje za vas pa bilo, a ne mislite, da državi, državljani sami lahko najbolje presodijo, kakšne informacije naj bi dobili in kakšne ne, zakaj zavračate takšno vrsto odprtosti. To ne pomeni, da je vse odprto, ampak trenutno velja tajnost, to je pravilo. Govorite o trilogih. Imam tudi eh, izkušnje na sodišču, kjer se bijejo sodbe za več preglednosti. Imate vi takšne izkušnje, gospa Zome? Frau Kollegin, ich bin seit 15 Jahren mit. Kolegica, 15 let sem že v tem parlamentu, pogajal sem se v težkih trilogih, glede kontroverznih tem z hudo prisotnostjo lobijev, zato vem, o čem govorim. Ja, sprejeli ste predloge spremem Koraca Bild iz ZLS. Zakaj? Zato, ker je kolegica Koraca Bild eh, ena tistih, ki delijo vaše mnenje. Z drugimi predlogi spremem BLS-a pa se sploh niste ukvarjali. In zato drži to, kar sem povedala želite tukaj prevladati, ampak niste samo vi najbolj pametni, imamo tudi druge, ki so pametni, ki pravijo, da lahko odpiramo informacije, ne pa vsega, kar vi želite odpreti za javnost. Hvala lepa. Za konec pa predajam besedo komisarju Borgo gospod predsednik, gospod in gospodje, zahvaljujem se poročevalki gospe Infeld, ki je izpostavila pomembnost načela preglednosti za demokratično odrežbo in izboljšanje zaupanja v javne institucije. Gre za skupno odgovornost sveta, parlamenta in Evropske komisije, da zagotovimo ustrezno preglednost eh, delovanja teh institucij. In ta skupna odgovornost teh institucij velja tudi za enega najpomembnejših instrumentov na področju preglednosti. Tukaj gre za dostop do dokumentov, ki ga uvaja uredba o dostopu do dokumentov. Vedno več eh, dokumentov se odpira za javnost na osnovi zahtevkov komisije. Obdela okoli 6000 takšnih eh, prošenj na leto, kar pomeni, da so državljani vedno bolj uh, ozaveščeni glede svojih eh, pravic. In tukaj se ukvarjamo z največjo številko za odkrivanje dokumentov. Več kot eh, štiri od, štiri od petih prošen se odobri že v prvi stopni, 200 na leto približno se jih zavrne. Komisija si želi izvajati zakonodajno področje dostopa do dokumentov čim bolj učinkovito in čim bolj pozitivno. Komisija pri tem popolnoma eh, upošteva sodno prakso Evropskega sodišča, ki se je razvijala skozi čas in eh, ki omenja tudi poročevalko svojem poročilo. Poročevalka eh, zelo povdarja trialoge in vlogo trialogov v zakonodajnem postopku. To je ena glavnih odgovornosti so zakonodajalce, ki tako poskušajo najti neko podob preglednosti v tem postopku. Komisija si prizadeva za čim bolj pregleden eh, postopek in čim lažje razumljiv postopek eh, priprave zakonodaje. Vendar pa mora biti tukaj ravnoteže med eh, preglednostjo in učinkovitostjo zakonodajnega postopka. Komisija je pripravljena ponovno pregledati skupaj z svetom in parlamentom format našega poročila glede uredbe o dostopu do dokumentov, tako da bi zadeve uskladili. Kar zadeva uredbo o dostopu do dokumentov, je komisija odprta za razpravo glede vloge obeh vej oblasti in to vključiti v svoj predlog. Hvala, gospod komisar. S tem zaključujemo razpravo. Glasovanje bo jutri ob 12. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Valence glede dejavnosti odbora za peticije v letu 2013. Besedo predajam.